potem od 21. ure do 23. ure. E, dnevni red je že objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. In to je tudi e, moje zadnje obvestilo in s tem zaključujem e, današnjo sejo. Hvala.